preden začnemo z glasovanjem, vam moram povedati, da je gospod Pitela zaprosil za besedo. Postopkovno vprašanje. Izvolite, gospod predsedujoči. Trideset sekund samo. Lepo prosim, da predsedniku Tajaniju posredujete našo zahtevo, da obsodimo izjave gospoda Kolvina Mikeja včeraj. Ne moremo dopustiti tako sramotilnih izjav, ki nasprotujejo enakosti med spoloma. To je eno od glavnih načel Evropske unije. Tega ne moremo tolerirati v Evropskem parlamentu mislim, da si gospod Korvin Mike zasluži sankcije. In pozivam gospoda Tajanja, da ukrepa. V imenu socialistov želim te izjave kar najstrožje obsoditi. Prav tako želim povedati, da podpiramo enakost med moškimi in ženskami. Jasni bomo, nikoli ne bomo naredili koraka nazaj, vedno bomo podpirali pravice in enakost. Hvala. Gospod Pitela, hvala lepa za vaše besede. Danes predsedujem in zato bom sporočilo poslal gospodu Tajanju. Gospod Korvin Mika je prosil za besedo. Postopkovno vprašanje, izvolite. Hvala. predlagam, da preložimo glasovanje o oduzemu imunitete gospe Le Pen na obdobje po volitvah. Če bomo oduzeli imuniteto gospe Le Penovi, bo dobila 100 tisoč dodatnih glasov in zmagala bo na volitvah zaradi tega. Če jo utaknemo v zapor, bo volitve prav gotovo dobila umešujemo se v volilni proces v Franciji. Hvala. Gospod Korvin Mike, predpostavljal sem, da boste komentirali besede gospoda Pitele. Bili pa ste izvirni, kar zadeva poslovnik in posebno vprašanje, na katerega ste upozorili. Vam lahko povem, da v zvezi s prvim odstavkom člena 180, kar zadeva oduzem imunitete kateremu koli poslancu. Poimenskega glasovanja ni, glasujemo z dvigom rok. Gospod Wolf, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. 18.a je člen, na katerega želim opozoriti in opozoriti želim na primer Aleksa Adameskoja, nemškega državljana, ki živi v Londonu in on je iskan z evropskim nalogom za prijetje iz Romunije. Oče gospoda Adameskoja je že bil prijet z isto obtožnico. Njegova žena naj bi bila na nezakonit način ugrabljena iz družnega kraljestva, tak je vsaj bil poskus. Članica Evropske unije poskuša prijeti člana, in državljana neke države v drugi državi članici, kar je nasprejemljivo. Zato prosim, da to preprečimo. Hvala. Hvala lepa. Preden nadaljujemo z glasovanjem, želim pozdraviti gospoda Habiba Almalkija. On je predsednik predstavniškega doma kraljestva Maroka. Z njim je tudi njegova delegacija. So med občinstvom, pozdravljam torej njega in njegovo delegacijo. Z nami so na delovnem obisku v Evropskem parlamentu, že od včeraj so tukaj in v veliko veselje mi je, da ste z nami danes na glasovanju. Prvo poročilo, v katerem glasujemo, je poročilo Ferrara Gleza zahtevo od oduzemo imunitete gospe Marine Le Pen. Gospod Korvinike je predlagal, da preložimo to glasovanje.